kršitve človekov pravic. Sudan, primer dr. Amina Mekija Medanija. Gospa Sargentin. Dank u voorzitter. Wij staan hier vandaag om aandacht te vragen voor drie mensenrechtenactivisten in Soedan. Hvala lepa. Želimo vas opozoriti na primer uh, doktorja Amina Mekija Mdanja in uh, naprimer tudi drugih aktivistov za človekove pravice v Sudanu. Želimo vas opozoriti tudi na žensko, ki je bila zaprta skupaj s svojim otrokom uh, še pred uh, poletnim premorom in vedno znova opozarjamo parlament na ta primer. Sudanska vlada ne spoštuje človekovih pravic. Gospod uh, Amin Meki Medan je bil aretiran v Kartumu. Um, in to po obisku dogodka, ki je pozival k spoštovanju demokracije v Sudanu. Gre za tako imenovani sudanski poziv. S tem so želeli zagotoviti, da bi se lahko tudi opozicija strnila pred uh, spomladanskimi volitvami leta 2015 v Sudanu vedno znova prihaja do takšnih dogodkov. Vsa naša prizadevanja vlada popolnoma zaduši. Govorili smo tudi o, o kartunskem procesu. Tam bi naj afriške države podpisale sporazum o tem, da bi priseljenci ostali v Afriki. No, ampak glede na to, da so bili v Sudanu še vedno aretirani številni aktivisti človekovih za človekove pravice. Je pravzaprav sramota, da smo sploh še v dialogu uh, z državami, kot je Sudan. Če bomo tja vračali priseljence, potem jih bomo s tem spravili v zelo nevarne, nevaren položaj. Senjor Sega. Še enkrat prosim, eh, malo tiše vsi skupaj. Gospod Sela hvala lepa. Ehm, lani je bila javnost pretresena zaradi primera krščanske ženske, ki je bila obsojena na smrt. Eh, no, po posredovanju mednarodne skupnosti je bila ta ženska izpuščena. Sedaj pa potrebujemo še um, podobna prizadevanja v primeru dr. Amina Mkija Medanja, ki je bil aretiran zato, ker je podpisal tako imenovani sudanski poziv. Um, to je zaveza, da si bodo različne strani v Sudanu prizadevale končati konflikte. Eh, gre torej za proces eh, miru in sprave v luči prihajajočih volitev. Pozivamo k eh, neposredni izpustitvi gospoda Medanija, ki je star 76 let in je šibkega zdravja, odvisen je od zdravil oziroma njegovo zdravje je odvisno od zdravil in uh, sudanske oblasti mu teh zdravil nočejo omogočiti. Uh, Eh, Sudan pozivamo naj končno začne spoštovati človekove pravice v svoji državi. Gospod Tanek. President. Hello. What's happening? Can't hear. Mr. President. The... Gospod predsedujoči, EKR poziva sudanske oblasti naj izpustijo Amina Mekija Medanija. Njegova aretacija je bila popolnoma uh, arbitrarna in uh, prav tako kaže na nespoštovanje človekovih pravic. Bil je aretiran takoj, ko se je vrnil iz eh, Adisa Bebe in um, obstaja veliko skrbi za njegovo zdravje, star je 76 let, eh, trpi zaradi diabetesa in ni omogočeno jemanje zdravil. Um, predsednik Omar Al-Bashir in njegove, njegova vlada so tukaj. Uh, ravnali na nespremljiv način. Moja skupina poziva Sudan naj nehajo zastraševati borce za človekove pravice in da naj spoštujejo deklaracijo ZN o človekovih pravicah in pa druge mednarodne pravne in politične inštrumente, ki jih je Sudan ratificiral. Hvala, gospod Vadenholzer. Že Tretjič, eh, v zelo kratkem času se ukvarjamo s človekovimi pravicami v tem delu Afrike. Eh, kadarkoli, katerakoli država ni stabilna, se krši človekov pravice. Stabilnost se lahko ustvari le ob vladavini prava in ob spoštovanju človekovih pravic. Poklic oziroma poziv Sudanu, ki je bil podpisan decem, začetku decembra pod vodstvom dr. Amina. Eh, Mekija Medanja in drugih aktivistov je poziv eh, k svobodi. Zahtevamo nemudno spustitev dr. Medanja in zahtevamo dialog s konstruktivnimi silami v Sudanu. Hvala. Gospod Korao. Bueno, gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči. govorimo o pozivu Sudanu, eh, o sudanskem pozivu. To je poziv, ki so ga aktivisti podpisali, vendar pa eh, je hitro zamrl potem, ko so aktivisti te hitro pozaprli. Med njimi tudi dr. Amina Mekija Medanja in vodjo opozicije. Aretirana sta bila zaradi tega, ker sta izrazila nasprotujoče mnenje vladi. V Sudanu sistematično izvajajo nasilje nad vsakomer, ki se eh, postavi nasproti vladi tem ljudem je treba pomagati in o tem smo zapisali v tej resoluciji, ki jo podpiramo. Hvala. Hvala, gospod Pajet. Gospod predsedujoči, situacija v Sudanu je kritična. Poročajo o mučenju, eh, pobojih eh, in o nasilju nad aktivistom človekovih, eh, pra, za človekove pravice uh, sudanski vojaki tudi uh, izvajajo posilstva mladih deklic. To je uh, vojno orodje. Treba je zahtevati, da bo Sudan spoštoval vse mednarodne eh, zakonske instrumente in človekove pravice, tudi vse tiste eh, konvencije, ki jih je Sudan ratificiral. Nedavni primer dr. Amina Mekija Medanja je še en primer, ki kaže na to, kako uh, hudo je v Sudanu. Takoj ga je treba spustiti. Uh, Združeni narodi so zahtevali že pred leti uh, spustitev vseh uh, političnih zapornikov. Že pred leti so uh, predsednika Baširja obtožili uh, zločinov, pa je še vedno predsednik te države. Storiti moramo vse, kar bomo lahko, da bomo preprečili nadaljne nasile. Hvala lepa, gospa Veržja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ena tistih je, ki je obsodila kartumski proces, saj eh, dovoljuje eh, poboje v afriškem rogu, tudi v Sudanu. Upam, da so dnevi šteti tej vladi v Sudanu. Eh, nikoli se mednarodna skupnost še ni tako oprla temu režimu ta režim napada civilno prebivalstvo, aretira vse nasprotnike vlade, kot tudi dr. Amina Mekija Medanija, ki je podpisal sudanski poziv. Ključnega pomena je, da se mednarodna skupnost temu postavi po robu. zahtevati moramo, da se vse politične zapornike spusti, podpreti je treba opozicijo in ji pomagati eh, znebiti se eh, diktatorskega režima. Hvala. Gospod Gambus. Gospod predsedajoči, nikoli se mi ni zdelo, da eh, govorim na tržnici v tem trenutku pa. Ne bom ponavljal stvari, ki so bile že eh, povedane. Eh, situacija, v kateri se je znašel dr. Amin Meki Medani, je zelo nevarna. To je star možakar, ki je tudi bolan, bori se pa za prihodnost svojega naroda na miroljuben način. Želi mirno in stabilno demokratično prihodnost za to državo držav, ki bo spoštovala vrednote in svoje državljane, vrednote, kakršne eh, spoštujemo tudi mi. Očitno je tam izjemno nevarno delati eh, v ta namen, zahtevati eh, reforme, eh, ki so nujne v tej državi. Tam je politična situacija izjemno krhka in ranljiva. Evropska unija mora s to resolucijo zahtevati izpustitev političnih zapornikov, zahtevati spoštovanje človekov pravic in drugih pravic in pa izpustitev uh, eh, dr. Amina Mekija Medanja in drugih uh, aktivistov. Hvala lepa. Gospa Kjenge. Grazie, signor presidente. E, uh, di... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vojna v Sudanu poteka še naprej. Človekove pravice se krši na vsakem koraku. Zgodili so se poboji v Darfuru, v Južnem Kotovanu in ob Modrem Nilu eh, poročajo o nasilju in mnogih drugih kršitvah človekovih pravic. Poročajo o zlorabi in uh, nasilju nad predstavniki opozicije v Kartumu, tudi proti dr. Aminu Mekiju Medaniju, 76 let je star, uh, pridržan je bil, uh, eh, varnostno-obaševalna služba ga je zaprla. Protestiramo proti tem dejanjem in zahtevamo mirovni proces, ki bo uh, to državo pripravil v divno prava in demokracijo. Brez miru v tej državi bo uh, afriški rok na robu prepada. Treba je storiti vse, kar lahko, da bodo izpuščeni politični zaporniki, uh, kajti sicer bomo spodbojali izseljevanje. Hvala. Hvala, gospod Tomaševski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Politična in družbena situacija v Sudanu je vse manj stabilna. javni organi izvajajo represije in nasilje z namenom omejiti izvajanje pravice do izražanja. Omejujejo politično debato. To so nezakonite dejavnosti v popolnem neskladju z vsemi mednarodnimi standardi in človekovimi pravicami. Kot član odbora Libe bi rad opozoril na uh, primer dr. Amina Mekija Medanja, ki skuša zaščititi temeljne pravice uh, sudanskega naroda. Evropska unija se mora odločno odzvati na njegov arest. Uh, ne smemo pozabiti na verski pregon. Eh, pravico do verskega izražanja je treba zagotoviti. Jasno sporočilo moramo poslati svetu, da ne bomo tolerirali diskriminacije. Hvala. Hvala lepa se še enkrat prosim za tišino v tem domu. Prosim vas, eh, pogovarjajte se bolj potiho. Gospod Castaldo. Tante cose si potrebbero dire su. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Marsikaj bi lahko rekli o Sudanu. Eh, veliko groze eh, smo eh, videli v preteklosti v Darfurju in drugod po Sudanu. Tudi eh, mednarodno sodišče za vojne zločine je bilo vzpostavljeno, a je prenehalo s postopki. V Sudanu je tudi veliko naravnih virov, ki jih nišče ne izkorišča. Naj pa se zdaj tem prispevku osredotočam na dr. Amina Mekija Medanja, velikega aktivista eh, in bovnega eh, moža, ki je podpisal sudanski poziv za to, da bi odpravil diktatorski režim v Sudanu. Ne le on, tudi vsi drugi predstavniki opozicije, novinari, vsi, ki so sodelovali pri sudanskem pozivu, plačujejo visoko ceno za to, da se borijo za demokracijo mednarodna skupnost mora od sudanske vlade zahtevati, da izpusti eh, te ljudi, saj s tem preprečuje eh, razvoj in svetlo prihodnost. Hvala. Hvala, gospod Šophad. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. 6. decembra je bil uh, prijet dr. Amin Meki Medani, aktivist za človeko pravice. V Sudanu ni eh, človekovih pravic in ni pravice do svobodnega izražanja, eh, tudi ne do veroizpovedi. Spominjamo se primera eh, pred kratkim. Eh, kristijanke, ki je bila uh, ob, uh, eh, sojena na smrt. Vendar pa se ne smemo mešati v interne zadeve neke države, suverene države. Ne moremo drugim narodom narekovati, kakšno politično strukturo naj vzpostavijo v svoji državi. Zato se bomo mi vzdržali, tega, ker ne želimo glasovati proti, ker ne bi radi uh, dajali vtisa, da podpiramo. Uh, izvajanje zločinov. Hvala, gospa Geringer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V parlamentu se spet pogovarjamo o pregonu aktivistov za človeko pravice v Sudanu. 6. decembra je bil prijet 76-letni dr. Amin Meki Medani. In to v odziv na Eh, podpis sudanskega poziva, ki zahteva vladavino prava in demokracijo v Sudanu. zahteva tudi prekinitev oboroženih eh, spopadov v Sudanu in zahteva eh, družbene in gospodarske reforme. Protestiramo mu proti nezakonitemu prejetju dr. Medanija. Prav tako zahtevamo, da mu ponudijo zdravila in pa seveda, da izpustijo vse politične zapornike. V luči nastale situacije pričakujemo od sudanske vlade, da bo spoštovala deklaracijo Združenih narodov o temeljnih človekovih pravicah in tudi o veri, pardon, pravici do svobodnega izražanja in pa do uh, veroizpovedi. Gospod Majer, hvala lepa, gospod predsedajoči. Kot smo danes že večkrat slišali, je bil dr. Ami Meki Medani 6. decembra letos prijet. Sudanski organi so ga zaprli. Še vedno ni popolnoma jasno zakaj. Verjetno zato, ker je podpisal sudanski poziv. To je uh, mirna demokratična pobuda za miren in demokratičen Sudan. Uh, 76-letnega moža so zaprli zato, ker se je boril za demokracijo. Vendar pa eh, nam ni treba v Sudan, da bi videli kaj podobnega. 14. decembra je bilo v Turčiji prijetih 31 oseb, med njimi mnogi novinari. To je še posebej. Eh, zanimivo, kako je ukrepala Turčija, če pomislimo, da evropski dokoplačevalci milijardo evrov namenijo Turčiji v obliki različne pomoči. Od leta 2007 4,9 milijarde evrov eh, dodane vrednosti pa ta denar ne ustvarja. Prav nasprotno, Turčija se vse bolj oddaljuje od evropskih vrednot. Gracias. Hvala lepa. Zdaj bi bil na vrsti postopek eh, pritegnite pozornosti predsedujočega, vendar pa zato nimamo več časa. Preden bomo zaključili to razpravo, pa bomo dali še enkrat besedo gospodu Dela Vedovi. Jaz bi pa rad eh, pozdravil zdaj švicarsko delegacijo pod vodstvom Kati Riklin in pa podpredsednika. Eh, odbora za zunanje zadeve švicarskega nacionalnega sveda gospoda Rolanda Rina Bühla in pa podpredsednika odbora za zunanje zadeve švicarskega, švicarskega eh, zgornjega doma.